pripravkov, torej zapisniki eh, z 18. septembra so na razpolago ali kdo nasprotuje temu zapisniku. Ne, s tem smo ta zapisnik sprejeli.